Najprej poročilo Dias de Mera gre za tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve. Besedo pa dobi Monika Makovej. Za minuto. Izvolite. Mulțumesc. Mecanismul de suspendare a vizelor. Hvala lepa. to je mehanizem za odpravo vizumskega režima za državljane tretjih držav, ki potrebujejo vizum